No, sedaj se vračamo k naši temi in najprej dobi besedo gospa Jimenez Beserel za minuto in pol. Hvala lepa, gospa eh, predsednica. Odkar sem prišla v parlament, je obramba žensk eh, bila moja prioriteta in to se bo nadaljevalo tudi v prihodnje. Eh, Danes je ogromno žensk žrtev nasilja in zato moramo govoriti za enim glasom, moramo eh, ozavestiti javnost o tem eh, problemu, ki prizadeva ne samo Evropo, ampak celi svet. Nasilje nad ženskami ne razlikuje med eh, bogatimi in revnimi. Eh, ne pozna nobenih meja. Eh, ženske se ne morejo skriti pred agresorji. Več kot tretjina žensk je trpela zaradi določenega nasilja samo zato, ker so ženske. In to nasilje vpliva na njihovo eh, zdravje. In Evropa mora narediti vse, da bo odpravila nasilje nad ženskami. Zato potrebujemo skupno strategijo. In sama sem bila vključena v pripravo Evropskega zaščitnega naloga in eh, sedaj imamo ta nalog, ki se lahko uporabi za to, da eh, napadalci eh, dobijo prepoved približevanja. Vendar pa to ni dovolj. Vedno več žensk in deklet je žrtev nasilja. O tem je govoril tudi papež danes ženske morajo biti v samem središču našega dela. To moramo narediti zato, da bomo imeli varnejšo in poštenejšo Evropo. To dolgujemo tistim ženskam, ki so bile uh, ubite, to dolgujemo njihovim družinam in otrokom, ki za njimi še uh, delujejo. Ali uh, sprejemate modri karton od gospoda Etniča? 30 sekund. 30 sekund. Hvala lepa, ali se strinjate z mano, da je ta grozna tema nekaj, kar kaže na pomankanje morale in pa časti v družbi. Ne, eh, nekdo, ki udari žensko, ne le, da ni džentlman, ampak sploh ni moški. 30 sekund imate za odgovor. Absolutno se strinjam z vami. Zelo sem vesela, da ste mi postavili to vprašanje, kajti to je eh, problem, eh, ki izhaja iz izobraževanja. O tem nisem mogla govoriti v tej minuti in pol, ampak to je problem, ki ga je treba reševati tudi pri moških. Torej, to je problem, eh, ki izhaja iz izobrazbe. In, eh, Moški so tisti, ki morajo biti ozaveščeni, moški so tisti, ki se morajo bolj boriti proti temu problemu, bolj kot me ženske. Gospa Arina, za dve minute. To je mednarodni oziroma evropski dan boja proti nasilju nad ženskami. In res je, da če si pogledamo na desno ali če si pogledamo na levo, vidimo, da smo tu tri osebe, in ena od teh treh je že bila žrtev nasilja ali pa šele bo žrtev svoje, eh, nasilja nad seboj. Če pogledam na desno in levo, ne vidim preveč moških, ampak res je, če so ženske žrtve nasilja, eh, imamo tudi na drugi strani storilce tega nasilja zahvaljujem se moškim, ki so tukaj med nami danes, kajti to sporočilo morajo moški dobiti, vendar pa so tu tudi še sankcije in pa spremljanje. Ena od treh žensk, to je grozna številka, že leta se kot parlamentarci eh, borimo za boljšo, bo, boljši položaj žensk, ampak številke se zvišujejo, ne samo zato, ker se nasilje ne zmanjšuje, ampak Eh, tudi zato, ker so nekatere države sprejele zakonodajo, ki olajšuje, eh, olajšuje ženskam, da podajo pritožbe oziroma da se obrnejo na zdravnika oziroma da gredo na sodišče. In danes eh, eh lahko ukrepamo, imamo dejstva, imamo številke. Eh, Tu nima nobenega smisla ustanavljati komisije, forume in tako naprej. E, delo je bilo narejeno in gospa komisarka moramo ukrepati in to najhitreje. Pomembno je, da je Istanbulska konvencija čim prej podpisana, e, ratificirana ratificirati jo mora tudi Evropska komisija, ampak ratifikacija ni dovolj. Potreben je akcijski načrt, tako da se začne izvajati v državah članicah. Nobena kultura, nobena kulturna razlika ne opravičuje razlik v zaščiti žensk. Moramo zajamčiti skupni evropski temelj. Eh, moramo imeti vse instrumente, ki bodo spremljali, ščitili in ki bodo omogočili tudi pravilno sankcioniranje storilcev. Imamo zakonodajni okvir, ki vse to omogoča in eh, zato eh, zahtevamo, da se proglasi Evropsko leto za eh, boja proti nasilju. Gospa komisarka, upam, da ste slišali to sporočilo. Zelo mi je žal, da moram prekinjati govorce eh, in govornice, ker je to tako pomembna tema, ampak preganja naš čas. In gospa, eh, opazila sem, da imam na seznamu dva moška, ki želita prispevati k tem razpravi. To je zanimiva eh, zadeva. Gospa eh, Ženecka je naslednja govornica. Hvala lepa. Gospe in gospodje. Približne številke o žrtvah nasilja nad ženskami že imamo. E, to, so, to so številke, ki jih je zbrala agencija. Ampak danes bi se želela osredotočiti na druga številka. 40 odstotkov žrtev domačega nasilja ima toliko poguma, da gre na policijo. To veliko pove o kredibilnosti policije. E, v, na švedskem je bilo 47 posilstev prijavljenih, na, v, na slovaškem ali na češkem pa samo dva ali tri primera eh, posilstva prijavijo policiji. Torej, tu gre za vprašanje zaupanja, gre za eh, vprašanje, ali bo ženska srečala dovolj občutljive sogovornike, ki bo razumela eh, njene težave. Eh, ki bo razumel njene težave, sogovornika, ki ne bo dvomil, sogovornika, ki bo pomagal uh, eh, žrtvo zaščititi. Prav tako mora uh, eh, žrtvo vedeti, da se bo sodnik lotil te zadeve z vso resnostjo. To ni problem samo žensk, ampak je to problem vseh, eh, kajti vsi lahko pomagamo, tako da ne sodimo teh žensk da jih ne sprašujemo, kako so bile oblečene, da jih ne sprašujemo, kje so bile. Moramo postaviti vprašanje, kako se jim da pomagati. E, za dve minuti, gospa, gospa Becera. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Na svetu, tudi v EU, e, so, žrtve, so ženske žrtve nasilja samo zato, ker so ženske, ampak realnost je še hujša. Te eh, številke so eh, grozne. Samo ena tretjina žrtev eh, se potem obrne na policijo oziroma prijavi to kaznivo dejanje. Nekaj radikalnega bomo morali narediti, nekaj revolucionarnega. Treba je ratificirati Istanbulsko konvencijo. To je prvi zakonodajni akt, zavezojoč akt, ki Eh, opredeljuje nasilje proti ženskam kot resno kršitev človekovih pravic. In to je edini instrument, ki zavezuje države, da eh, odkrivajo in izkoreninjajo nasilje nad ženskami. Imamo čudovito pravno orodje, ki zahteva, da se ženske zaščiti, da se spremejo zakonodajni in kazenski ukrepi in da se izvede ustrezna politika enakosti spolov. Zakaj pa nismo še tega ratificirali? Samo osem držav člani, Spanija, Portugalska, Italija, Francija, Švedska, Avstrija in Malta, to so države, eh, ki so ratificirane, 14 držav je podpisalo konvencijo. Eh, ratificirale pa še niso Bolgarija, Estonija, Irska, Češka republika, Cipr in Latvija. Pa eh, te konvencije še niso niti podpisale in sedaj bi lahko eh, Evropski parlament pozval komisijo, da sprejme ta mandat in da naloži latvijskemu predsedstvu, da bo vodilo ta proces. Govoriti moramo z enim glasom imeti moramo javno razpravo, dostojno javno razpravo, kjer bomo vključili ljudi, kot je dr. Mukwebe recimo, in moramo sprejeti tako zakonodajo, ki bo odpravila neenakosti. Hvala lepa. Modri karton od gospoda Marinja boste sprejeli. Prosim, imate besedo. o tej, ta tragedija, o kateri razpravljamo, ima kulturne korenine oziroma v določenih kulturah so ženske danes podrejene. E, danes je bil tu vodja cerkve, kjer e, ženskam ni dovoljeno postati duhovnice. In v katoliški veri mora ženska preseči, da bo obogala moža. Ali lah, lahko odgovorite na to vprašanje? 30 sekund imate. Danes eh, do povdne je papež govoril o eh, dostojanstvu, o transcendentalnem dostojanstvu in tu gre za nekaj drugega dostojanstvo ljudi pomeni eh, dostojanstvo vseh, tudi žensk. In eh, papež je rekel tudi, da ni ničesar pomembnejšega, kot je dostojnost. Gospa Bjork, minuto in pol. Manda, gospa Bjork. Hvala lepa. Najprej se želim zahvaliti vsem ženskam, ki trdo delajo za to, da bi ta tema ostala na našem programu. Gospa Svensson, ki je govorila pred mano, je delala v odboru za pravice žensk. Njej se zahvaljujem, kajti to delo nam omogoča napredovati. Gospa komisarka, kolegice in kolegi, eh, nekateri kolegi ste omenjali statistične podatke. Te številke so grozne, te številke kažejo nesprejemljivo realnost, realnost, v kateri ženske tepejo samo zato, ker so ženske. To so ženske in deklice brez pravic. In to zato, ker pravni sistemi ne omogočajo kaznovanja eh, njihovih rabljev. Kaj narediti, da se bo to končalo? To je vprašanje moči. In zaradi te moči prihaja do neenakosti med moškimi in ženskami. In to je treba odpraviti. Kol, obstajajo kulture, kjer ženska ni lastnica svojega eh, telesa. Kje, vsi poznamo, ko, kakšno deklico ali eh, žensko, ki je bila posiljena. V državah tudi eh, poznajo posiljevalce, pa se nič ne zgodi. To so občutljive stvari. O tem javno govoriti je težko, ampak vseeno je treba ukrepati. Treba je prisluhniti tistim, ki pravijo, da moramo delati na zakonodajni ravni, prisluhniti tistim, ki zahtevajo ratifikacijo Istanbulske konvencije. Vse države članice jo morajo ratificirati za to, da bo konec tem nasilju. Hvala lepa, gospa Bjork. Gospa, eh, gospod Ulcan. No nekateri tega noče reči, jaz pa bom rekel, neenakosti v družbi, v kateri živimo, ustvarjajo nasilje in zmanjševanje javnih storitev eh, eh, nasilje še poveč, eh, povečuje. Danes moramo obžalovati, da nimamo specifičnega zakonodajnega instrumenta za boj proti nasilju. E, rekli ste, da bo strategija o enakosti med spoloma vključevala e, določene e, ukrepe, ampak e, konkretnega instrumenta za boj proti nasilju na ženskami pa nimamo. Observatorij za enakost med spoloma obstaja, ampak drugih stvari pa ni. Mislim, da vseeno potrebujemo še kaj. Eh, strinjam se s komisarko, da morajo vse države članice ratificirati Istanbulsko konvencijo. Vendar pa ta konvencija ne nadomešča pomankanja eh, instrumenta na ravni Evropske unije. Prosim, ustvarite tak instrument, ker ga nujno potrebujemo. Hvala lepa oggi è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne e noi siamo qui a tentare di convincere la commissione. mi želimo komisijo prepričati v to naj eh, sprejme zakonodajo na tem področju. Nekatere države članice temu nasprotujejo, ampak mislimo, da bi vseeno lahko komisija tukaj podala ustrezno pobudo. Številne države članice so prevzele to deklaracijo iz um, Istanbula um, in jo tudi izvajajo v zakonodajo. Uh, Nasilje nad ženskami je pogosto psihološke narave, pogosto se dogaja v domačih gospodinstvih in priča temu nasilju so tudi otroci. In pogosto je veliko opozorilnih znakov, ki jih ignoriramo, zato ker nimamo ustrezne zakonodaje. Pomislite na Lučana Galija, na tej tragediji bi se lahko um, izognili. Namreč bivši mož e, matere tega dečka je najel dva profesionalna e, morilca, da so ubila njegovo ženo, na to pa je storil samomor pred svojima dvema otrokoma. V Italiji ima vsako leto 179 takšnih primerov oprostite, da sem vas eh, prekinila, ampak resnično se moramo držati časa za govor. Gospa Morvej, dobi sedaj besedo za eno minuto. Drago karurávalo kezi. Hvala lepa. Ja, ljudje so oblečeni v lepe obleke in eh, nosijo zelo drage ure, Eh, in se zvečer sprehajajo po mestu. Ja, verjetno bi bilo zelo čudno, če bi policija rekla, verjetno so se ti ljudje sami krivi, da so bili oropani. Se pa pogosto to zgodi, ko gre za nasilje nad ženskami, vse v moji državi. Tam obstaja video, kjer uh, je celo posneto uh, takšno nasilje. In potrebovali bi drugačno nasilje, kjer bi policist jasno povedal, da bo kazensko preganjen vsak, ki bo zagrešil takšen zločin in da bo šel v, v zapor. Gospa Matera. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Komisija je izjavila, da sedaj ni pravi trenutek za sprejem zakonodaje, ko gre za boj proti nasilju nad ženskami. To me zelo čudi. Naj komisijo spomnim na to, da je nasilje nad ženskami glavna ovira temu, da bi zagotovili pravo enakost moških in žensk v Evropi. Uh, zakaj mm, poročilo Barbarova ni bilo spremenjeno v zakonodajo. Je to zaradi držav članic ali zaradi gospodarskih težav? Gospa predsedujoča, spoštovani kolegi, parlament že dolgo poziva k temu, naj bo predložena direktiva, ki bi končala nekaznovanost eh, zaradi nasilja nad ženskami. Potrebujemo zakonodajo, ki bo širila dobre prakse, Eh, parlament se zauzema tudi za to, da bi bile žrtve zaščitene in da bi izboljšali eh, dostop do um, pravne pomoči. Od 20 do 25 eh, odstotkov žensk je žrtev fizičnega nasilja vsaj enkrat v njihovem življenju. In Zato vas sprašujem, gospa komisarka, ali resnično mislite, da so obstoječi inštrumenti dovolj za to, da jamčimo ustrezno stopnjo zaščite žrtev? Jaz mislim, da te številke upravičujejo potrebo po vse evropski zakonodaji, ki bi postavila neke referenčne kriterije, ki bi morali biti sprejeti povsod po Evropi. Danes govorimo o nasilju nad ženskami in končno je napočil trenutek, da tukaj tudi ukrepamo. Hvala lepa. Naslednja je gospa Blinkevič Jute za eno minuto. Hvala lepa. Prejšnji teden se je v moji državi Litvi zgodilo, da je bila 20-letna študentka brutalno posiljena in ubita. Um, to se zgodi eni od treh žensk. Tretjina žensk je že izkusila fizično nasilje in veliko je tudi smrti zaradi tega. To za nas ni spremljivo, zato bomo poslanci še naprej ustrajali pri tem, da naj Evropska komisija predloži predlog direktive na področju boja proti nasilju nad ženskami. Eh, posamezni ukrepi tukaj ne bodo dosegli učinka. Potrebujemo usklajene ukrepe na področju zdravstvenega sistema, izobraževanja, politike, gospodarstva um, in tako naprej. Prav tako potrebujemo observatorij za um, boj proti nasilju nad ženskami ali pa moramo vsaj uh, razširiti Evropski inštitut za um, enakost med spoloma. Hvala lepa, gospa Višnjevska. Hvala lepa. Danes smo v Evropskem parlamentu gostili uh, papeža Frančiška in on je povedal, da pride do nasilja, če nihče več ne verjame v Boga. No, seveda ima vsak človek pravico do dostojanstva, in nasilje ni združljivo z dostojanstvom. Vsak dan se ženske posod po svetu soočajo z nasiljem, tudi v razvitih državah. Prihaja recimo do umorov um, muslimanskih žensk in tudi v Evropi prihaja do to vrstnega nasilja. To ni spremljivo, moramo se boriti proti takšnim oblikam nasilja. No, ampak eh, izsiljevanje nadaljnih direktiv na področju pravosodja ne bo rešilo tega problema. Vsaka država članica že ima dovolj eh, zakonodaje na tem področju v skladu za svojimi tradicijami in kulturami. Ne vidim nobene potrebe potem, da bi na evropski ravni sprejemali dodatne direktive na tem področju. Ženske, eh, um, preprosto mora države članice izvajati to zakonodajo. Hvala lepa, gospa Birder. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Eh, Agencija Evropske unije za temeljne pravice je objavila poročilo, ki kaže na razsežnost eh, pojava nasilja nad ženskami in, in preprečuje zakonodajalcem, da bi postali samozadovoljni. Ena tretjina žensk je bila um, žrtev nasilja, ena izmed 20 žensk je bila posiljena in uh, še več jih je izkusilo nasilje strani svojega partnerja. Te številke so zastrašujoče. Uh, poročilo poziva k uh, potrebi po evropski strategiji in akcijskemu načrtu, To smo želeli doseči že letos, ampak še vedno takšnega načrta nimamo. Je pa pomembno to, da je Evropska komisija sprejela predlog o boju proti mutilaciji ženskih spolnih organov. Tudi evropske ženske so tiste, ki, jih, ehm, ki so žrtve nasilja. Ehm, sprejeti moramo zaveze za to, da se bomo borili proti mutilaciji spolnih organov, proti trgovini z ženskami in tako naprej. Potrebujemo akcijske načrte na, na ravni Evropske unije in pa na ravni držav članic in te potrebujemo sedaj. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo gospi Kunevi. Hvala lepa. Dovolite, da sedim, eh, gospa predsedujoča, ne počutim se dobro. Eh, številke, ki pričajo o um, nasilju nad ženskami, so resnično šokantne. Ena tretjina žensk je že bila žrtev nasilja In takšno nasilje ne pozna nobenih eh, razrednih, dohodkovnih eh, ali drugih meja. Do takšnega nasilja prihaja znotraj družin, pa tudi v družbi kot takšni. In takšnih primerov je vedno več. Takšnim žrtvam moramo spoštovati njihove človekove pravice in slišati moramo njihov glas. Vendar pa se v Grčiji dogaja vedno več tako imenovanega gospodarskega nasilja v Grčiji. Določeni ljudje morajo sprejeti nižje plače, če želijo obdržati delovno mesto. In takšni pojavi so pravzaprav odzem eh, pravic ženskam. In tudi to je oblika nasiljem. Prav tako uh, ženskam grozijo, da bodo izgubile službo, če bodo odšle na porodniški dopust. Če se želimo boriti proti nasilju nad ženskami, potem potrebujemo takšno zakonodajo, ki bo spoštovana in izvajana. Tudi svet Evrope mora tukaj ukrepati in eh, Evropska unija mora, mora pristopiti tudi k carigrajski konvenciji, zato da bomo imeli ustrezen pravni okvir. Gospa Delija, naslednja kolegice in kolegi, 13 milijonov žensk je eh, objavilo, da so bile žrtve nasilja oziroma posilstva. Ta številka je škandalozna, ne mojemo je več ignorirati. In gospa eh, komisarka, ni možno, da ste prvi slišali za to vprašanje in za to številko kako je eh, možno, da posilstvo še vedno niso vse države članice uvrstile med kazniva dejanja? Kako je mogoče, da Istanbulska konvencija še ni ratificirala, saj ta konvencija eh, vsebuje orodja za Eh, za zaščito žensk. Kako lahko vi kot komisije zavračate eh, predstavitev zakonodajnega predloga, ki bi vseboval preventivne ukrepe? Sedaj potrebujemo Evropski observatori, sedaj eh, hočemo tudi zavezojoč pravni okvir z preventivnimi ukrepi in vi morate pritisniti na države članice, da bodo ratificirale Istanbulsko konvencijo. Ne moremo več čakati. Čas je napočil, da eh, ženske izstopijo iz te temne, eh, iz te temne cone nepravic, v katero jih je Evropa zaprla. Parker, for one minute, please. Hvala lepa. Naslednja govornica je gospa Parker. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. Pripričana sem, da nihče ne bo omenil naslednjega, namreč svobodnega gibanja v Evropski uniji. Zaradi vseh odprtih vrat ne moremo niti preveriti zločinskega ozadja prišlekov. Ljudje, ki so bili obsojeni nasilja, Eh, zločinci, ki trgujejo za ženskami po Evropi, imajo prost dostop do Združenega kraljestva. Nihče jih nič ne vpraša, niti ne moremo preverjati njihove, njihovih kartotek zaradi evropskih pravil. To je popolnoma noro. Torej, preden začnete pozivati k novim administrativnim in, dra, k novim in dragim uh, administrativnim ukrepom moramo zapreti vrata za obsojene zločince v naših državah. Potrebujemo nadzor na mejah, preverjanja na mejah, tako da bodo v naše države teže vstopale kriminalne združbe, ki trgujejo z ljudmi. Samo potem bomo imeli boljšo možnost odpravljati vse te probleme. Hvala lepa, gospod Majer, oziroma ne opravičujem se, dobili ste vprašanje v okviru postopka modrega kartona. Se... E, oprostite mi, ampak res sem šokirala na tem, kar sem ravno kar slišala. Če izhajamo iz e, načela, da je vprašanje posilstva vprašanje tujcev, se mi zdi, gospoda, je to nespremljivo. Eh, it, it No, to je bila prej izjava, ampak vseeno dajem tudi besedo za odgovor. Hvala lepa. Želela bi vas opozoriti na nek tragičen umor, ki se je pred dvema mesecema zgodil v moji državi. Ubita je bila mlada ženska. Torej, šlo je za obsojenega Litvanca, ki je bil že eh, obsojen zaradi umora, morda bi lahko rešili to mlado življenje, če bi imeli ustrezen sistem preverjanja in nadzora. Prosim, da ne eh, pocenjujete pomena preverjanja na mejah. Hvala lepa, sprejmete drugi modri karton. Gospod Berder, izvolite besedo zelo zanimivo se mi zdi, da uh, hočete končati prosto gibanje. Kako pa boste ustavili zločince, ki prihajajo iz Škotske ali pa iz eh, Severne Irske? Ne gre za vprašanje teh preverjanj, gre za to, da moramo vedeti, kje so ti ljudje, ki imajo um, prejšnje, prejšnja obsojenja. Bistvenega pomena je, da zaščitimo naše ženske. Uh, Zato moramo vedeti, kje so ti zločinci. Hvala lepa. Sedaj pa naslednji govornik na seznamu, gospod Majer. Prezidente. Hvala lepa, gospa predsedujoča. No, sedaj bo spet šokirana tista druga stran. Enakopravnost moškega in ženske je nenaravna. To je izjava, ki jo je podal uh, turški premijer Erdogan v zadnjih dneh. No, jaz sem vesel, da lahko imamo danes uh, to razpravo. Nasilje nad ženskami je zelo resna tema, ki se moramo tudi mi tukaj lotiti. Nažalost, v 21. stoletju še vedno obstajajo žalostni primeri nasilja nad ženskami in njihovega zatiranja. In to ne samo v Turčiji, kjer je 34 eh, odstotkov uh, žensk. Um, že doživelo nasilje in tako je tudi na švedskem, ki je takoj za Bocvano in še eno državo, če gre za primer registriranih, eh, če gre za registrirane primere posilja. Nasilja enako velja tudi za Belgijo. No, vsi vemo, zakaj je prišlo do tega porasta nasilja in tukaj moramo pač nehati biti politično preveč korektni, vemo, da smo za priseljevanjem dobili v Evropo številne ljudi, ki imajo eh, na enakost moškega in ženske pač popolnoma drugačne poglede. Gospa Esteras dobi besedo. Peño que pongan en aniquilar todo lo que llevamos dentro. Dentro de mí no consiguieron aniquilar nada. No me rendiré. Mientras puedas. Hvala lepa tukaj se ne smemo predati, jaz bom naša dovolj uh, moči za to. To je rekla žrtev posilstva v Bosni. To je svetovna epidemija in gre za hude kršitev človekovih pravic. Lahko gre za gospodarsko, fizično, psihološko, spolno nasilje, gre za prisilne poroke, za posilstva. Tretjina žensk v Evropski uniji je povedalo, da so že bile žrtev nasilja v svojem življenju. No, seveda, eh, sedaj postaja pomembno tudi vprašanje spletnega nadlegovanja. 2600 milijonov. Pobreza incrementa el riesgo de violencia. Por eso es tan importante una estrategia. Živi v državah, kjer ti primeri nasilja niso kriminalizirani uh, potrebujemo harmonizacijo pravnih sistemov po Evropski uniji. Tukaj v boj proti tem problemu moramo vključiti vso družbo, potrebujemo kazensko preganjanje, prebiti moramo ta zid tišine in eh, se zauzeti tudi za pravice. Um, istospolno usmerjenih in uh, um, trans oseb. Hvala lepa, gospa Rodriguez. Hvala lepa. Carigrajska konvencija uh, govori o pravicah žensk. Eh, um, tudi mi imamo zastavljene cilje na tem področju, ampak uh, ti nažalost niso izvajeni. Več kot 100 tisoč žensk je bilo v Evropi tudi žrtev um, mutilacije spolnih organov. Kako naj to preprečimo? Carigrajska konvencija bi nam dala jamstvo za to, da bodo ženske bolje zaščitene. Številke v zvezi z nasiljem nad ženskami kažejo na to, kaj je treba še storiti. Kakšne zakonodajne ukrepe sedaj sprejemajo države članice, zlasti tiste, ki so sprejele Carigrajsko konvencijo? Zanima me, kakšne mehanizme spremljanja bodo uvedle, kakšne kazni bodo uvedle, kaj bo naredila komisija za to, da bo več držav ratificiralo to konvencijo? Ni eh, pravzaprav na ključe, da se ta konvencija imenuje Carigrajska konvencija, če pomislimo na izjavo turškega predsednika, ki meni, da enakost med spoloma ni nekaj naravnega. Naslednja govornica je gospa Görling. Hvala lepa. Jasno je, da nihče tukaj ne podpira nasilja nad ženskami, ampak mi moramo dejansko razmisliti tudi o ukrepih, kaj lahko naredimo za to, da pomagamo tem ženskam. Vseh 28 eh, držav članic ima zakonodajo, ki pravi, da je nasilje nad ženskami zločin, ampak ta zakonodaja ni vedno izvajana v Londonu je policijski načelnik eh, izjavil, da je nasilje nad ženskami in pa potepuški psi pravzaprav eh, nekakšne najslabše delo, s katerimi se morajo ukvarjati policisti. In takšne izjave več danes ne bi smel podati. Uh, No, mi smo uh, sedaj kriminalizi kriminalizirali prisilne poroke, nasilje proti ženskam in uh, prav tako se lahko razkrijejo podatki o prejšnjih kazenskih obsodbah partnerja. Tako da dajmo se združiti in uh, poskrbeti za skupno zakonodajo na tem področju, ne pa da samo napadamo komisijo. Uh, Hvala lepa, še enkrat se upravičujem, da vas prekinjam, ampak veliko imamo govornikov in že sedaj zamujamo. Gospa Bilbao je naslednja za eno minuto. Presidenta. Evropa ne necesi... Najlepša hvala, predsedujoča. Vse države članice v Evropi se morajo zediniti glede etične in moralne podlage in tudi glede materialnega prava za zaščito žrtev nasilja, žrtev Eh, ki so ženske in tudi eh, žrtve, ki so mladoletniki. Ni dovolj enotnosti v boju proti seksističnemu nasilju. Gre za brutalno nasilje, ki eh, izhaja iz zmotnih ali drugačnih predstav, ki še vedno prevladujejo. Potrebujemo enotne vrednote in države članice pogosto menijo, da gre za stvar zasebnosti, da eh, gre za nekaj, kar ostaja za štirimi zidovi. Ali ste pripravljeni eh, kaznovati vlade, ki ne ukrepajo? Najlepša hvala za minuto in pol, gospa Kozlovska. Najlepša hvala, predsedujoča. Gospe in gospodje, nasilje je zločin, ki zadeva cel svet je rezultat večletne diskriminacije žensk in boriti se moramo proti temu nasilju. To je naša dožnost v Evropski uniji. Podpiram zamisel, da bi Evropska unija pristopila k konvenciji iz Istanbula. Ta konvencija govori tudi o preventivi in o politiki enakopravnosti med spoloma. Gospe in gospodje, naša prizadevanja v državah članicah eh, potrebujejo ustrezno spremljanje, zato pa eh, so nujni primerljivi podatki. Potrebujemo harmonizacijo in standardizacijo podatkov. To je ključen element. Eh, In eh, zato bi naslovila vprašanje na Evropsko komisijo, ali obstaja kakva možnost, da bi komisija pripravila priporočilo ali kasneje tudi direktivo, s katero bi poenotili metode vrednotenja eh, politik v boju proti nasilju, kajti brez takih orodij se ne bomo mogli boriti proti temu pojavu. Najlepša hvala, naslednja je gospa Jotova. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tihi kriki nasilja. Tako smo poimenovali forum v Bolgariji. To je forum, ki se bori proti nasilju nad ženskami. To ime pa ni zgolj neke vrste žalosten sklep, ampak gre tudi za izkaz volje, da se res borimo proti temu problemu. In na vas, kolegi in kolegice, ter na Evropsko komisijo se obračam, ko pravim, da ne potrebujemo novih organov, potrebujemo strategijo in potrebujemo zakonodajo, ki ne bo zgolj ščitila žrtev, ampak bo tudi preprečevala taka kazniva dejanja. Nimamo dovolj instrumentov, niti na nacionalni, niti na evropski ravni. Prav bi bilo, da bi res ratificirali konvencijo iz Istanbula. Tisto, kar je v njej zapisano, pa seveda ne sme ostati mrtva črka na papirju. Paradoksano je, da sam predsednik Erdogan pravi, da bi ženske morale ostati eh, doma, medtem ko je ključna konvencija izhaja ravno iz Istanbula. Ključno je, da pripravimo nove direktive in novo zakonodajo. Najlepša hvala, gospod Komodini, za minuto in pol. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Približno 13 milijonov žensk v Evropi je bilo žrtev fizičnega nasilja, 3 milijone in pol žensk v Evropski uniji pa je bilo žrtev spolnega nasilja v zadnjih 12 mesecih, preden je eh, Agencija za temeljne pravice pripravila svoje poročilo. Torej, nišče ne more trditi, da to ni resen problem v Evropski uniji. Psihološke in fizične brezgotine, ki ostanejo, so posledica nasilja nad temi ženskimi, eh, hkrati pa je to tudi brezgotina, ki jo nosi Evropska unija. Gre za vse evropski problem in resno kaznivo dejanje, ki prizadeva vse države članice. Torej se lahko proti temu zločinu Eh, borimo zgolj, če združimo svoje sile in se poenotimo. Nasilje nad ženskami je obsežno in čeprav predstavlja kršitev človekovih pravic, nimamo sistematičnega poročanja oziroma prijavljanja teh dogodkov. Spoštovanje človeškega eh, dostojanstva terja, da si ne zapiramo oči, ampak da se vsi eh, Eh, borimo proti tem kaznivim dejanjem. To velja za nevladne organizacije, za strokovnjake, za delodajalce in eh, obsega še marsikoga, ne zgolj državne organe. Zagotoviti moramo ustrezno raven zaščite, tudi varovanja zdravja in v ta namen moramo uporabiti vsa že obstoječa urodja, Hkrati pa moramo tudi spremeniti način, kako moški vidijo ženske, kako ženske vidijo same sebe in tudi kakšna je kultura, kar zdeva nasilje nad ženskami. Najlepša hvala, gospa Borzan, za eno minuto. Je šute. Šute, jer se... Hvala lepa. Govorimo o imenu tistih, ki so danes eh, tiho, zato ker jih je strah in ker jih je sram. Vendar jih je preveč. Samo uh, lani je bilo 3,7 milijona žensk bilo žrtev spolnega nasilja uh, in ve večina teh nasilij sploh ni prijavljenih policija. Zlasti so žalostne tiste oblike nasilja v uh, družbenih omrežjih, kjer so otroci prevzeli oblike nadlegovanja, ki so nedopustljive. Na ravni Evropske unije moramo sprejeti ustrezne ukrepe. Deklarativni ukrepi niso dovolj. Proračun za boj proti nasilju je tisočkrat manjši od dejanskih potreb. Moram je odpraviti to kulturo tišine, kjer je žrtve sram. Sram mora biti storitelje, pa tudi komisije, ki do sedaj ni hotla, hotela se ukvarjati eh, s tem problemom. In gospa komisarka, upam, da boste to spremenili. Najlepša hvala, gospa Hed, za eno minuto. Mina Komekona Jorova, omat Evropa parlamente te vore. Najlepša hvala. Evropski parlament je že spomladi zahteval od komisije, da predstavi leta 2014 eh, zakonodajni predlog za krepitev eh, pri spevku držav članic za boj proti nasilju nad, nad ženskami in deklicami. To je dokaj nedopustno. Nedopustno je, da vidimo, da komisija nič ne dela. Evropska unija mora ratificirati in istambulsko konvencijo in komisija mora tudi spodbujati države članice, da naredijo enako. Leto 2016 mora postati evropsko leto za eh, boj proti nasilju nad ženskami. To je problem, ki je problem naš vseh. Moramo imeti tudi jasen program. Evropska komisija ima sedaj krasno priložnost, da pokaže, da eh, je enakost med spoloma prednostna naloga. Evropske ženske in evropske deklice računajo na vas. Najlepša hvala, gospod Regner, za eno minuto. Najlepša hvala. Izkoristila bi to razpravo, da bi spregovorili ne o konvenciji iz Istanbula, ampak o evropski odredbi za zaščito, ki jo je menila komisarka v vodu. V nekaterih državah članicah obstajajo ukrepi za zaščito, eh, vendar pa jih je bilo mogoče uveljavljati samo tam, kjer eh, je bil podan zahtevek. Tako eh, naprimer so ženske bile nezaščitene, če so se preselile iz ene države v drugo in jih je nek moški, naprimer, zasledoval. In 11. januarja 2015 bo stopil v veljavo tudi eh, evropski nalog oziroma evropska odredba za zaščito. Eh, vendar pa se ta tudi ne. Eh, morda ne bo ustrezno uveljavljena in sramota je, če bi dož, ta zakonodaja doživela enako sodo kot konvencija iz Istanbula. Najlepša hvala, gospa Kadesan. Najlepša hvala. Danes je mednarodni dan boja proti spolnemu nasilju in obžalovanja. Vredno je, da ob tem dogodku nimamo neke slovesnosti. Ravno tako je obžalovanja vredno, da tej razpravi ne predseduje moški. To bi bilo zelo uh, simbolično. Govorimo namreč o kršitvah najbolj temeljnih pravic žensk. In pravzaprav smo vsi so storilci uh, eh, zaradi nedelovanja neutralnost eh, glede takih vprašanj v 21. stoletju ni možnost. Evropa mora biti vodila in pokazati svetu, kako doseči bolj pravično družbo. Lotiti se moramo tega odziva, tako da upam, da boste prevzeli vodilno vlogo, sestavili ekipo držav članic in pripravili ustrezno zakonodajo. Najlepša hvala, gospa Nočin. Spoštovana gospa komisarka, nagovorila bi prav vas osebno. Govorili ste o tem, da morajo ukrepati tudi moški, ko gre za ustavljanje nasilja nad ženskami. In danes pozivam vas osebno, kajti komisija in vi osebno morate biti prvi, ki boste ukrepali. Uh, ko gre za to, kako ustaviti nasilje nad ženskami. Vi ste tisti, ki nosite odgovornost, vi ste tisti, ki se ne morete skrivati za državami članicami. Evropski parlament je komisijo že večkrat pozval naj končno sprejme oziroma predloži direktivo o nasilju nad ženskami. Gre za čas, gre za dostojanstvo in gre za pravico do samoodločanja polovice prebivalstva vseh držav članic. In danes pravite, da naj bi vse to nekega dne pripravili. Jaz pa vam pravim, eh, da so dejstva že davno znana in da je zdaj končno potrebno ukrepati. Kdor odlaša, je krivec, kajti nasilje ni nek kavalerski delikt in tudi eh, če gledate v stran, to ni kavalerski delikt. Najlepša hvala, gospa Makovan, za eno minuto. Najlepša hvala, predsedujoča. Kot predsednica odbora za eh, mednarodni razvoj naj spregovorim o nečem, česar nismo o čemer nismo govorili, ob, namreč o boju proti nasilju nad ženskami v okviru naših zunanjih politik. Sploh, ko gre za uh, spolno nasilje v kriznih situacijah in o tem, kako uporabljati razvojno pomoč za boj proti temu pojavu. Prejšnji teden sem se sestala s člani Mednarodnega odbora za reševanje, ki delajo z ženskami v takih situacijah in oni bi želeli, da bi vse države članice podprle ukrepe za ustavitev spolnega nasilja v kriznih situacijah. Veliko držav članic tega ni pripravljeno uh, podpisati. Eh, včeraj uh, smo se pogovarjali z našim nagrajencem, ki. Uh, Eh, skrbi za ženske in prihodnje leto bomo sprejeli nov akcijski načrt tudi s sodelovanjem Evropske unije. Mislim, da bomo s tem res posvetili delo eh, dr. Koegija in upam, da bomo, da bomo dejansko dosegli, kar bi si želeli. Najlepša hvala, gospa Moret je naslednja. Najlepša hvala, predsedujoča. Tudi sama bi danes pozvala komisarko, da se zaveže, da bo sprejela učinkovite ukrepe v boju proti temu grozljivemu pojavu, ki prizadene na 100 tisoče žensk po svetu. Ženske so žrtve nasilja, do katerega pogosto prihaja eh, na kraju, ki bi moral biti najbolj varno zatočišče, torej doma. To, kar počnemo, ni dovolj. Eh, ukrepi niso zavezujoči in zato se število žrtev iz dneva v dan povečuje. Nasilje nad ženskami ni nekaj, kar bi lahko prepuščali državam članicam. Gre za globalen problem, globalno tragedijo in zato moramo kolektivno prevzeti odgovornost tako po etični kot po politični plati. Potrebujemo vse evropske pobude, potrebujemo ozaveščanje, zlasti se moramo osredotočiti na mlade generacije in upam, da bomo s temu primerno sprejeli tudi novo direktivo čim prej. Najlepša hvala, kolegi in kolegice. Zdaj je pred mano postopek Catch the Eye. Več kot 40 uh, prošen za besedo smo dobili. E, imate modri karton za zadnjo govornico? Ste pripravljeni sprejeti modri karton? Mikrofon za govornico, prosimo, me slišite? Pozorno sem poslušala to razpravo. Vse povedano je zelo uh, pomembno, ampak tudi družina je vir nasilja. Nihče ni omenjal e, nasilja zaradi časti, e, nihče ni omenjal zlo, e, zločinov zaradi časti. To je problem na švedskem, tega je tudi zelo veliko in moramo govoriti tudi o tem. Hvala, če se želite odzvati, imate 30 sekund. Najlepša hvala. Predsedujoča, mislim, da lahko povem, da je po mojem mnenju nasilje nad ženskami problem, ki je kulturne narave. Diskriminacija žensk se pogosto odvija v partnerskih odnosih, na ravni družine in tu je emancipacija žensk še vedno zelo pomembna. Ampak eh, nasilje, ki izhaja iz časti, je nekaj, s čimer se res ne strinjam. Najlepša hvala, se upravičujem, res nimamo časa. Sprejela bom šest prošen za besedo v okviru postopka Catch the Eye. Prvi je gospod Tarbela. Hvala lepa. Res je, premalo je bilo narejeno in eh, več nas je danes pripelo eh, ta beli trakec. Eh, o tej kampanji so se odločili moški v Kanadi zaradi nekega groznega zločina, ki se je zgodil, ko so bile umorjene štiri deklice. To je zelo temeljno vprašanje. T treba je proglasiti eno leto, ki bo. Eh, proglašeno kot leto boja proti nasilju. Več kolegov, gospa Parvonova, eh, skupine Alde, gospa Figueiredo eh, iz Guje, gospa Kornelise, torej mi smo pripis, eh, napisali pisno izjavo, ki je edina, ki je pridobila večino podpisov. 402 kolega so podpisali to in predlagam, da se to ponovno predloži. To bo simbolično dejanje, mislim, da bo večina nas podpisala in tako boste lahko razmišljali o eh, priložnosti proglasitve leta, eh, ki bo posvečeno boju proti nasilju nad ženskami. Najlepša hvala, gospa Šulke, naslednja. Lepo. Činjenica. Najlepša hvala. Dejstvo je, da bo jutri dr. Denis Mokvebe postal prej, projemnik eh, Saharove nagrade veliko razlogov je za to nagrado eh, in eh, najpomembnejši razlog je njegov boj za dostojanstvo žensk. In to je optimistično dejstvo. Druga, drugo dejstvo, gospa Vera Jurova je postala naša eh, komisarka in je tudi vključila v svoj portfelji skrb za ženske in za enakost med spoloma. In tretje dejstvo, kateremu smo bili priča, pa je bil nagovor papeža Frančiška, ki nam eh, je sporočil, da mora človek postati v središču našega dela, da mora dostojanstvo človeka biti bistveno. Eh, v tem parlamentu smo tudi govorili o boju in govorimo o boju proti nasilju nad ženskami danes 25. Eh, novembra in mislim, da moramo hitro ukrepati. Please, Hvala, eno minuto imate na voljo in eno minuto dobi tudi gospod Ormes. Ja. Mikro, Mikrofon za govornika. Olisem on muuta ühiskondlike hoiakuid nii Euroopi kui kogu maailmas. Najlepša hvala. Dokler obstaja nasilje nad ženskami eh, in dokler je eh, to nasilje eh, domena žensk, mislim, da to kaže, da v naši družbi ni vse, kot bi moralo biti. Pogosto imamo pravko z visokimi uradniki z vsega sveta, ki pripovedujejo o Eh, tem, kako je, bilo, kako je spolno nasilje ključno za zagotavljanje socialnega reda in da je to uveljavljen del njihove družbe. Ampak to ne sodi v 21. stoletje. Jasno je, da mora Evropska unija sprejeti tudi ustrezne pravne ukrepe, zato da bo zagotovila nično toleranco proti nasilju nad ženskami. Tu je konvencija iz Istanbula, ki jo moramo podpisati. Uh, potrebujemo pa tudi novo zakonodajo in mislim, da je tema, o kateri razpravljamo, zelo pomembna. Najlepša hvala, zdaj pa gospod Juristim. Najlepša hvala, predsedujoča. Narediti moramo korak naprej proti družbi, ki, ki ne bo poznala spolnega nasilja. To mora biti prednostna naloga vseh institucij, tudi našega parlamenta. In ne vem, če eh, je ta današnja razprava eh, dovolj. Gre za problem, ki mora biti na vrhu političnega dnevnega reda. Eh, ne gre samo za fizično nasilje, gre za ideološko, verbalno nasilje, ki je sestavni del našega socialnega reda. Eh, z, z delovanjem in dopuščanjem vseh se ohranja. Gre za razmerje moči med moškimi in ženskami in zato se zauzemam za družbene spremembe, eh, ki morajo poseči vse vidike življenja. Najlepša hvala, gospod Klon, za eno minuto. Najlepša hvala. Pozdravljam predlog za leto boja proti nasilju nad ženskami. Ravno tako me veseli, da bo v vaši strategiji enako se med spoloma tudi, nasilj, tudi poglavje o nasilju. Uh, Danes smo vsi spregovorili o nasilju nad ženskami, sprašujemo se, kako lahko naredimo korak naprej. In pomemben korak na tej poti bi bila ratifikacija konvencije iz Istanbula. Samo osem držav jo je doslej ratificirala, moja država tega doslej ni storila. Pogovarjala sem se z ministrom za pravosodje in to naj bi eh, storili v eh, prihodnjem letu. Eh, ko bomo odpravili ustavne ovire, ampak eh, gre za jasno, enostavno nalogo, ki je pred vsemi 20 držav, torej mora še storiti ta korak. Mislim, da bi to predstavljalo pomemben korak naprej v enotnem boju proti nasilju nad ženskami. Najlepša hvala. Gospa Čenički je zadnja govornica. Upravičujem se drugim, ki ste želeli besedo, ampak res nimamo časa. signor presidente il dibattito di oggi. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Današnja razprava poteka na mednarodni dan boja proti nasilju nad ženskami in eh, zavedati se moramo, za kako resen problem gre v vseh državah članicah. V Italiji, na primer, letno poročilo o umorih Eh, za preteklo leto kaže, da je bilo 79 žensk umorjenih v letu 2013. To je ena ženska vsake tri dni in uh, številka se je v primerjavi z letom poprej povečala za 14 odstotkov. To je zaskrbljujoče. Podobne statistike pa beležijo tudi druge države članice. Potrebujemo torej dosledno ukrepanje tako na področju preventive kot na področju pomoči ženskam, ki so žrtve nasilja, ter tudi njihovim otrokom ki so pogosto tudi sami žrtve nasilja. Eh, ki ima grozljive posledice za njihovo mentalno zdravje. Pozivam torej komisijo, da sprejme dodatne zakonodajne ukrepe, poleg že obstoječih, ki očitno ne zadostujejo. Pozivam pa tudi države članice, da ratificirajo konvencijo iz Istanbula. Najlepša hvala. Za zaključek razprave pa dajem besedo komisarki Rovim. Gospe in gospodje, najlepša hvala za to dragoceno razpravo, ki mi je v velik navdih in ki mi bo nedvala, nedomno dala zagon za nadaljne ukrepanje. Pozvali ste k novi direktivi in e, moje izkušnje kaže, da če vam obljubim e, novo direktivo, bo to za marsikoga izgovor. Ne želim pa odlašati in eh, že prej imamo možnost uporabiti druge instrumente, imamo druge možnosti, predne se lotimo priprave nove direktive. Nekaj teh instrumentov sem že navedla. Seveda se bom še naprej zauzemala za ratifikacijo konvencije iz Istanbule, pripravljamo akcijski načrt, ki bo predvideval konkretne ukrepe, izvedli bomo poglobljene analize eh, o morebitnih zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepih ter o časovnici za prihodnje. Skratka, lahko se zanesete name, da bom zagotovila, da bo to delo do prihodnjega leta opravljeno. Potrebujemo tudi stalne kampanje, tudi v medijih, ki pogosto ne, ne uh, obravnavajo vprašanja provokativnih oglasov in eh, s tem povezanih zlorab žensk, kajti konec koncev tudi mediji so, oblakuje, so oblikujejo javno mnenje in marsikdo pravi, da je tak odnos do žensk običajen, ampak to ne drži. Naj zaključim še z zadnjim komentarjem, ker vem, da časa eh, ni veliko. Govorili smo o statistikah. Vsaka tretja ženska eh, je izkusila nasilje in Eh, naj tudi sama na bolj osebni ravni povem, da sem tudi sama pred leti izkusila tako nasilje. Veliko krat v življenju sem bila tudi žrtev eh, verbalnega nadlegovanja in ne želim, da bi take izkušnje imele tudi druge ženske. Je pa prav, da tudi same povemo, da tiste, ki zdaj smo v položaju, da lahko vplivamo na razmere, imamo to vrstne izkušnje. Vse to se je zgodilo pred leti in spominjam se, kako sem se počutila. Zdelo se mi je, da gre za nekaj običajnega in e, bilo me je sram. Ampak ni prav, da je sram nas. Sram mora biti tiste, ki eh, zagrešijo ta kazniva dejanja. E, samo še zadnji stavek. Preden pozovemo moške, naj spremenijo svoje vedenje, moramo tudi ženskam dopovedati, da ne gre za nekaj običajnega in da eh, naj take dogodke prijavljajo in nam s tem pomagajo na tej poti. Eh, naj povem še, da se veselim nadaljnega sodelovanja z vami v boju proti temu zelo resnemu problemu. Najlepša hvala, komisarka Jorova, za vašo iskrenost in za to, da ste eh, opozorili tudi na svoje osebne izkušnje. Pogosto govorimo o statistikah, drugače pa je, če imamo opravka s konkretnimi dogodki. Ne dvomim, da so vsi kolegi cenili vaše besede s tem zaključujem to razpravo. Naslednja točka na dnevnem redu pa je razprava o razmerah v sredozemlju in o pristopu do priseljevanja. Za začetek razpravo.